statu. Colleagues, does the microphone actually work? Does it work? Dragi kolegi, ali mikrofon sploh deluje? Ne slišim prav dobro. Hello? Yeah, this sounds better. Yes, thanks. No, zdaj pa deluje. Uh, pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli na tem zasedanju. Uh, gre za zasedanje uh, preiskovalne skupine Evropskega parlamenta. Počasi se bližamo koncu te preiskave, ampak pred nami je še kar nekaj zanimivih srečanj. Preden bom predstavila program za danes popovdne, bi rada pozdravila tudi obisk kovalce, ki jih je povabila gospa Morvaj, same ženske pozdravljene. Zelo dobro. Dragi kolegi, najprej je eh, predstavitev mehanizma nadzora nemškega Bundestaga, to je bilo preloženo na naslednje sestanke, ker so v Nemčiji eh, zaposleni z oblikovanjem koalicije. Potem imamo pa še predstavitev delovnega dokumenta gospoda Morajsa in gospoda Kirkovpa v obsegu mednarodne evropske in nacionalne varnosti v perspektivi EU. Ne, ta predstavitev je tudi bila preložena na enega od naslednjih sestankov, eh, ki pa bo potekal še pred Božičem. Če se strinjate, bomo sprejeli dnevni red s temi spremembami. Ni ugovorov, dobro. Danes imamo dva dela tega zasedanja. Eh, prvi del bo obravnaval parlamentarni nadzor obveščevalnih dejavnosti na nacionalni ravni v času množičnega nadzora. Naš gost je gospod Michael Tečner, ki je član stalnega odbora za nadzor in ustavne zadeve v Stortingetu na Norveškem, to je norveški parlament. Eh, od 3 do 4 bo Ta del se je potekal potem pa še od 4 do 5, eh, kjer se bomo ukvarjali z eh, ameriškimi dejavnostmi nadzora podatkov Evropske unije in pa s posledicami tega za obstoječe čezatlantske sporazume in sodelovanje. Eh, tukaj sta poročevalca gospod Morajs in gospod Vos. Zaključek je predviden za peto uro. Vidim, da nas ni prav veliko tu v dvorani. Eh, vendar pa vas vseeno prosim, da ste pri svojih vprašanjih eh, kratki in jedrnati. Imeli bomo prvi krok, potem pa po potrebi še drugi krok vprašanj, če boste želeli. Zdaj pozdravljam gospoda Michaelja, Michaela Tečnerja, ki bo dobil besedo za to, da predstavi mehanizme nadzora na norveškem, potem pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Hvala. Yes. Yes. Thank you very much for your in, in, uh, introduction, madam. Hvala za vaš uvod, uh, gospa predsedujoča. Uh, norveščina še ni uradni jezik Evropske unije, ampak nekateri se trudimo, da bi se Norveška s časoma pridružila EU. Bom pa govoril v danščini, ki je moj materni jezik. Uh, torej, to predstavitev bom Eh, predstavil v danščini. Najprej se želim zahvaliti za zelo prijazno povabilo, ki smo ga prejeli, da se srečamo tukaj v Evropskem parlamentu in da se pogovorimo o parlamentarnem nadzoru, kar se tiče obveščevalnih dejavnosti nadzor je ena pomembnih nalog norveškega parlamenta. Imamo uh, tudi določene zakone, ki to upravljajo in državni proračun, ki je temu namenjen. Mi pa predvsem preverjamo, da eh, parlamentarne oziroma državne politike potekajo na podlagi parlamentarnih zakonov. Imamo tudi odbor za eh, nadzor in ta nadzor je eh, zelo pomemben. Naš odbor za nadzor in ustavne dejavnosti eh, ima zelo pomembno vlogo. Imamo pa tudi zunanje organe, ki se s tem ukvarjajo. Poleg tega imamo računsko sodišče, ombudsmana za državljanske zadeve, pa tudi za obrambo. Četrti organ pa je odbor EOS. EOS. Um, to je odbor, ki je tudi tema mojega današnjega uh, govora. Uh, gre pa za nadzor uh, tajnih in obveščevalnih uh, služb uh, in ta akronim uh, pomeni ravno to. Odbor je bil ustanovljen leta 1996. Eh, poseben zakon eh, našega parlamenta je pravna osnova. In ozadje za vzpostavitev tega odbora je bila široka javna razprava o dejavnostih tajnih služb eh, na norveškem. Veliko kritik je bilo. Parlament je leta 1994 eh, vzpostavil posebno komisijo, eh, ki si je morala ogledati eh, tajne službe. Po dveh letih je ta služba objavila poročilo in služba za policijske dejavnosti je v 60. in 70. letih Eh, izvajala nezakonit političen nadzor. To se je izkazalo v tem poročilu. Šlo je za nadzor nad eh, ljudmi eh, na norveški levici. In takrat smo potem po razpravi v parlamentu vzpostavili službo EOS. Takrat smo prvič v norveški zgodovini uvedli parlamentarni nadzor nad tajnimi službami. In eh, tu je tisti mejnik, eh, tista meja, ločnica med eh, starimi časi brez nadzora in novim parlamentarnim nadzorom. Tu je stalni odbor v našem parlamentu. Člane izbere parlament za pet let, teh članov je sedem. In uh, polovica članov je politikov, včasih so to uh, tudi nekdani člani eh, parlamenta v norviški družbi, poiščemo tudi raziskovalce, sodnike in tako naprej. Ta odbor ima tudi eh, sekretarjat, ki ga sestavljajo predvsem odvetniki in tukaj je poskrbljeno za kar največjo varnost. Vsi člani so podvrženi tudi strogim pravilom glede zaupnosti. Glavni namen tega odbora je, da se zaščiti državljane. Tukaj gre za zaščito državljanov pred uh, delovanjem tajnih in obveščevalnih služb. Ljudi želimo zaščititi, zaščititi želimo njihove pravice. Eh, in sicer v odnosu do obveščevalnih služb. Ne želimo, da te službe škodijo političnemu življenju na norveškem. To je glavni cilj, poleg tega pa nadzorujemo tudi eh, spoštovanje zakonodaje. Gre za splošen nadzor, to se ne omejuje na določene službe, Kriterij pa je naslednji. Če je državna služba uh, ima odnose z obveščevalnimi službami, potem je vse to podvrženo parlamentarnemu nadzoru. Pri večini nadzora gre za nadzor tradicionalnih oblik uh, policijskih obveščevalnih enot, eh, vojaške, vojaških obveščevalnih dejavnosti in tako naprej. Uh, Eh, na tri načine se izvaja ta nadzor, eh, približno 30 inšpekcij na leto imamo. Eh, po drugi strani pa obravnavamo tudi pritožbe državljanov, približno 20 do 30 jih je vsako leto. Pa še tretja stvar je, odbor lahko začne tudi lastne preiskave in teh je tudi okrog 20 na leto. odbor ima skoraj neomejene eh, pravice do eh, inšpekcij, imajo dostop do vseh arhivov, tudi do vseh eh, stavb, do vse infrastrukture. In odbor lahko službe in upravo pozove, da razložijo, kaj počnejo. Vse to poteka v skladu z običajnimi pravili glede prič na sodiščih. Imamo tudi okvir za inšpekcije. Policijske obveščevalne dejavnosti moramo preveriti vsaj šestkrat na leto, vojaške obveščevalne dejavnosti pa dvakrat na leto. Poleg tega se preverjajo tudi Eh, regionalne eh, službe. Glavno pravilo je, da se inšpekcijo naznani vnaprej. Eh, obstaja pa možnost tudi za naključne oziroma nenapovedane inšpekcije. Če državljan meni, da je prišlo do napake, se lahko uh, to preveri v odboru. Takih pritožb je približno 20 na leto. Pri, v večini primerov gre za uh, kritike služb. Odbor, kot sem rekel, pa lahko začne tudi lastne preiskave. In v zadnjih letih so parlamentu uh, izdali tri taka poročila na lastno pobudo. Eh, šlo je za policijske eh, metode in odbor je menil, da bi morali preveriti in oceniti zakonitost takih eh, metod, preden se to začne izvajati. Odbor je rekel, da policija lahko prisluškuje telefonskim pogovorom, ne pa temu, kar se dogaja v prostorih oziroma v domovih ljudi drugo poročilo na lastno pobudo eh, je, obliko, je vsebovalo policijsko poročilo o dveh islamskih skupinah in odbor eh, si je ogledal obravnavanje različnih eh, političnih mnen in verskih prepričanj. Mnenje je bilo, da so dosti krat te službe šle predaleč. Pri tretjem poročilu pa je šlo za nadzor eh, državljanov, eh, norveške, norveških državljanov pred eh, ameriškim veleposlaništvom, torej zunaj na cesti. Policijo so kritizirali, da nima Eh, pravih informacij o varnostnem sistemu v uh, veleposlaništvu in da ni prave komunikacije s pravosodnim ministrstvom. Trenutno se ukvarjamo z dvema primeroma. Uh, šlo naj bi za dva človeka, ki sta se infiltrirala v policijske enote. Uh, Odbor je pregledal policijske arhive in opravil tudi pogovore z osebjem policije. Drugi primer pa je povezan z obveščevalno službo. Arhivi niso v skladu s pravili, zato smo izvedli dve nenapovedani inšpekciji. Šlo je za pritožbe državljanov. V zadnjih letih je odbor EOS vzpostavil sodelovanje tudi z drugimi odbori za nadzor. Eh, v drugih državah, eh, naprimer na švedskem, eh, v Kanadi in tako naprej. Vse te države imajo podobne odbore, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi kot norveški EOS. Več načinov obstaja, kako lahko nadzorujemo obveščevalne službe. potrebujemo pa ustrezne modele, imamo skupen cilj. E, mi delujemo v imenu državljanov in njihovih e, pravic. To morajo obveščevalne službe spoštovati. Obveščevalne službe sodelujejo, ko gre za iskanje uh, možnih teroristov in boja proti terorizmu. Uh, Eh, tukaj Norveška sodeluje z drugimi državami na različnih področjih, naprimer področju elektronskih informacij. Eh, potem gre tudi za eh, skrite prisilne metode. Treba je najti neko ravnotežje med zasebnim življenjem državljanov in pa potrebo po državni varnosti vsi vemo, da obstaja potreba po obveščevalnih službah in eh, o tem obstaja soglasje v javnosti. Vendar pa se o metodah pogosto ne strinjamo. Pogosto ljudje ne vedo, da jih eh, določena služba preiskuje. Mi v našem odboru metode ocenjuje, ocenjujemo tako, da zagotovimo, da te službe ne ravnajo proti pravicam državljanov. Odbor potem poroča parlamentu, parlament ne prejema poročil s tajnimi informacijami, e, obstaja dilema, namreč e, potrebujemo zaupanje, zaupanje mora obstajati v ta odbor v parlamentu, kajti parlament ne prejema njihovih poročil. Odbor EOS eh, pošilja letna poročila norveškemu parlamentu. Tukaj gre za odbor za nadzor in ustavo. Potem ta parlament oziroma ta odbor napiše poročilo, ki ga dobi pravosodno ministerstvo, eh, sodeluje pa tudi minister za obrambo. Veliko priložnosti je torej za razpravo o teh različnih dejavnostih obveščevalnih služb. Na Norveškem obstaja široko soglasje, da je demokratično sodelovanje s tajnimi službami ključnega pomena, če želimo ohraniti Eh, naš tradicionalni model. Model parlamentarnega nadzora je eh, po našem mnenju uspeh. Eh, cilj tega odbora je seveda zelo zahteven. V odboru je treba upoštevati seveda okvir in uh, prispevki tega odbora veliko prispevajo k zaupanju v tajne službe. Tud, predvsem v družbi, ki se želi zaščititi pred mednarodnim eh, terorizmom. Hvala. Okay, thank you very much eh, for the very interesting presentation. Um, Hvala za to zanimivo predstavitev. Eh, začeli bodo poročevalci v senci, tisti, ki so prisotni, prvi gospod Fos v imenu EPP oziroma e ELS. Dank, Hvala lepa, predsedujoča. Najprej tudi vam, gospod Tečner, hvala lepa za vaše poročilo. Hvala lepa za vaše poročilo. Zelo zanimivo je bilo. Imam pa več manjših vprašanj. Najprej domnevam, da je to, o čemer ste poročali, da so to informacije notranje tajne službe, morda obstaja tudi kakšna zunanja tajna služba, ko naprimer morate varovati tudi enote Združenih narodov in ali je to tudi naloga tega odbora in potem ali pri posameznih primerih, ko govorite o informacijah, uporabljate tudi bolj podrobne informacije ali pa so informacije bolj splošnega značaja. Potem pa še nekaj, ali se je od primera Brajlik pri, na, pri vas kaj spremenilo v sami strukturi ali pa pri oblikovanju nalog. In poleg tega ste ali ste, da ko zasedate, če obstajajo pritožbe državljanov, ali imate tudi kakšne razmere, ki lahko ogrožajo državo ali pa delujete samo po pritožbah državljanov in ali se lahko obrnajo na ta odbor tudi tisti, ki nimajo norveškega državljanstva. Hvala lepa, gospod Tečner. Yes, I I, um, jeg, ja, jeg ja, fikk kun på mitt øre uh, det, tyske, det tyske spørsmål. Men eh, Slišal sem samo nemško vprašanje v nemščini v svojih slušalkah, ampak saj razumem nekaj. Uh, nemško. Eh, torej, to pripombo naj zdaj odgovorim na vaše vprašanje. Vprašali ste me, ali se ta nadzor eh, izvaja tudi nad tujimi obveševalnimi eh, dejavnostmi, naprimer dejavnostmi ISAF-a v Afganistanu, da seveda je tako. Ta odbor je odgovoren za vse tajne službe, varnostne službe, eh, bodi si da gre za dejavnosti na norveškem ali drugot. Vendar pa ne nadzorujemo ne norvežanov v tujini. drugič. V kolikšni meri lahko ocenimo metode dela? Eh, pravzaprav v veliki meri, eh, ko gre za varnostne eh, metode dela obveščevalnih služb. Člani, članom je zagotovljena kar največja varnost in tajnost, ko gre za skrite oziroma tajne informacije. Vendar pa se ne omenjajo imena, torej informacije, ki jih eh, sporočimo parlamentu, so bolj splošne in parlament nam mora zaupati upamo, da parlament na ta način dobi neko sliko eh, glede tega, kaj se dogaja v obveščevalnih službah. Pa še terorističen napad na civiliste, ki ga je izvedel norveški državljan, gospod Brajvik. Tukaj naj povem naslednje na dveh področjih je prišlo do eh, kritik policijskih obveščevalnih dejavnosti. Niso bili dovolj previdni, dovolj zauzeti in vodja policijskih obveščevalnih dejavnosti je takrat rekel, da ni bilo možno zaznati gospoda Brajvika na uh, Eh, policijskem radarju. Eh, Kaj ti ni bilo mogoče imeti eh, nekega štazi sistema, kot je to obstajalo v Nemčiji. Nočemo neke družbe nadzora, to je res, ampak policijske službe v tem konkretnem primeru so zaznale določeno nevarnost, vendar je niso ustrezno ocenile. Dovolj informacij je bilo. Tukaj govorim o bombnem napadu v centru Osla. To je bil prvi del napada. Drugi del pa eh, proti mladinskemu eh, gibanju oziroma njihovemu taboru na otoku. Zakonito je posedoval tri vrste orožja in dobili smo tri poročila, policijska poročila o uh, dogodkih 2. julija. In v obeh poročilih eh, so bile izražene kritike na račun policijske obveščevalne službe. Premalo je bilo namreč nadzora eh, nad nevarno osebo. Določeni ljudje Eh, tudi izvajajo eh, grozljive napade brez pravih političnih razlogov, tako da eh, jih politični radar ne zazna. Razprava na Norviškem pa se je spremenila. Zdaj veliko bolj sprejemajo dejstvo, da policija mora vedeti, kaj se na Norveškem dogaja. Policija potrebuje vire in sredstva. Veliko več razumevanja je za to potrebo po sredstvih, da policija lahko izvaja svoje delo. Norveška je bila uh, eh, predvsej nedolžna uh, država, pravzaprav naivna, imamo neko vzdušje zaupanja. In uh, vedno smo tudi menili, da policija mora zaščititi naše politike. Let's give him up. Okay, right language. <laughs> um, thank you very much. Hvala. Zdaj pa bom sama postavila nekaj vprašanj v imenu uh, skupine liberalcev kot poročevalka v Senci. Eh, drugi prisotni člani so tudi vsi prosili za besedo, gospa Zipel, če se ne motim. Prav tako. Dobro, najprej pa Eh, moje vprašanje, eh, zdaj nisem v vlogi predsedujoče, ampak poročevalke v senci skupine Alde. Imam tri sklope vprašanj. Rekli ste, da vaš sistem dobro deluje. Eh, imate občutek, da imate dovolj nadzora. Tudi glede na to, kako ste sistem opisali, zveni stvar zelo učinkovita kakšna pa je bila vaša reakcija na vse odzive o množičnem nadzoru? Vaša država je soseda Švedske, ki. Uh, je eno od vozlišč pri množičnem nadzoru. preiskava že nekaj časa poteka, veliko stvari je prišlo na dan. Ali imate občutek, da bi vas o tem morali obveščati? Druga stvar. Rekli ste, da imate nadzor nad nacionalnimi obveščevalnimi službami. Veliko težje pa je eh, preverjati stvari, ko gre za čezmejno sodelovanje. To je ena od ključnih zadev. Tudi če obstajajo mehanizmi nadzora, ki so v številnih primerjih zelo šipki, takoj, ko pridemo do čezmejnega sodelovanja, potem tako sodelovanje vedno uide vsakršnemu uh, uh, parlamentarnemu nadzoru. Zanima me vaša razlaga v zvezi s tem. Pa še primer Brajvik, rekli ste, da javnost zdaj bolje sprejema. Eh, zbiranje podatkov. Sama pa v časopisih eh, berem naslednje. Eh, Brajvik naj bi se pojavil na radarju obveščevalnih služb, varnostnih služb. In to je vzorec, ki se ponavlja v vseh večjih napadih. Napadalce so varnostne službe ponavadi prej poznale. In če so imele dostop, če je on imel dostop do teh informacij. In če so ga službe poznale, potem eh, so te službe že imele določene pristojnosti, da bi ukrepale. Zakaj potem tega odziva ni bilo? Eh, izboljšati bi morali način obdelave informacij, ne pa reči, da potrebujemo več podatkov o nedolžnih državljanih tako pravzaprav eh, stvari še otežimo, ko se skuša uh, identificirati um, take posameznike. Pa še zadnje vprašanje. Vedno so nam govorili, da sporazum TFTP oziroma podatki iz tega sporazuma z ZDA so. Uh, Eh, kontroverzni, tudi sam sporazum naj bi bil kontroverzen in parlament je prosil za prekinitev tega sporazuma, ampak govorijo nam, da je to eh, ključnega pomena pri primeru Breivik. Eh, ne toliko pri preprečevanju samega napada, ampak pri preiskavi. Zanima me, ali po vašem mnenju obstajajo drugi mehanizmi, Eh, kot naprimer sporazum o vzajemni pravni pomoči med ZDA in Evropsko unijo. Ali bi torej po vašem mnenju lahko uporabili druge mehanizme za eh, to, da bi pridobili informacije, da ne bi prišlo do tako množične izmenjave podatkov? Hvala. Eh, for, um... Hvala lepa. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Kar se tiče prvega vprašanja. Ali smo bili presenečeni zaradi obsega množičnega nadzora? Da, bili smo presenečeni. Norveško javno mnenje in politiki smo bili presenečeni. nič bolje nismo bili obveščeni kot poprečni bralci časopisov. Torej, ko vidimo, da obstajajo tajni kanali, ki vodijo v strani največjih IT ponudnikov, kot so Apple, Google, Microsoft in ostali, do podatkov norveške vlade, potem seveda lahko rečemo, da nas je to presenetilo. In to seveda ni nekaj, na kar gledajo tako tudi v ZDA. Ta podjetja so v ZDA pod njihovim nadzorom. In te enote morajo posredovati podatke, če od njih to zahtevajo. 40 tisoč takih zahtevkov je bilo za Google, kar se tiče strank Google. In to je torej presenečenje tako za javno mnenje, kot tudi za politike. Na norveškem imamo posebno okoliščino, ko je Švedska sprejela zakon, ki omogoča zakonit nadzor nad pretokom podatkov med Norveško in Švedsko, kar se tiče Norveške, gre skoraj za vse podatke. Celo povezave med jugom in severom Norveške poteka prek Švedske. To pomeni, da lahko švedske tajne službe zajamejo podatke, telefonske klice, elektronske sporočila med obima deloma Norveške. In seveda je to težava za suvereno državo. Ne gre samo za fizične meje pri suverenosti in za nadzor, kdo se dejansko pojavi na mejah. Gre tudi za virtualne meje. In naj bi bilo tako, da samo. Ta administracija lahko izvaja nadzor samo nad lastnimi državljani, če jih seveda zanima, če počnejo kaj, kar zanima policijo. Torej gre za pristojnost, ki ste jo prenesli na svojo policijo, ne morete pa jo prenesti na sosednjo, tudi če je prijateljska državo. Sveda smo prijatelji, Švedska je partnerska država, da pa konec koncev potem švedske oblasti nadzirajo norvežane. Imamo novo vlado, socialistično vlado na norveškem in del njihovega programa je tudi vprašanje švedske zakonodaje, tako imenovani akt FR. Ko gre za obseg obramnega nadzora švedske. In ko gre tudi za možnost prisluškovanja norveškim komunikacijam. Ko govorimo o čezmejnem sodelovanju, je to vedno težavno, vendar pa nekaj moramo dodati, eno od načel. Ne moramo kaj tako tajnih podatkov posredovati tuji obveščevalni službi ali jim dati pravico dostopi v vaš komunikacijski sistem in tam nabira podatke. To je pravica, ki je rezervirana za lokalno policijo in ki je pod demokratičnim nazorom te države. Kar se tiče Brajvika, preiskava ni bila težavna. Priznal je, imeli smo priče, imeli smo natančen opis tega, kar je storil, torej kar se tiče preiskovalnega vidika, kakšnih velikih potreb po tajnih podatkih ni bilo. Vprašanje pa se je postavilo kasneje, ali bi obveščevalne službe policija morali opaziti, kaj se dogaja že prej, preden so, bili, preden so bila izvedena teroristična dejanja. Res je, da je gospod eh, Brajvik imel kartoteko, policijsko kartoteko, vendar pa je bil je obtožen vandalizma, vandalstva, ne pa kakšnih političnih napadov, torej tudi ni imel političnih povezav. To je bil tudi torej še eden razlog, zakaj ga nismo imeli zabeleženega. Bil je torej samotar in te je težko opaziti, ker se ne vključujejo v okolje, niso del družbe. Zdaj, projektno smo začeli že leta 2001 in sedaj smo prišli že veliko dlje, sedaj imamo ta akt FR na švedskem, ki je velika težava za nas na norveškem, kar se zaščite človekovih pravic tiče. Ja. Okay, next speaker on the list. I have four speakers. I'll take. Hvala lepa. Še štirje. Morvaj, Zippel, Engström in Enčio. Morvaj. Eh, köszönöm szépen én is eh, anyanyelvemen eh, magyarul Na iskoristim priložnost in spregovorim mačarsko. Rada bi se zahvalila našemu norveškemu prijatelju za zelo zanimivo predstavitev. Prvo vprašanje. Če je ta prisluškovalni primer resnično šokiral javnost, ko je postalo jasno, da gre za množičen nadzor, bolj množičen, kot bi si mislili. In če to res nima potem povezave z nacionalno varnostjo, potem me zanima, kako je mogoče, da v imenu zakonodajalcev vsaj tako malo interesa po spremembah, kaj bi lahko storili. Samo štiri smo tukaj od 80 članov poslance Evropskega parlamenta. Samo štiri smo, ki nas to vprašanje zanima in to ni prvič, da se je to zgodilo. Edward Snowden je morda imel prav, če parafraziram, da se bo to uresničilo, česar se je bal, da bo namreč odkrivanje resnice obstalo na sredi poti, da ne vodi nikamor, čeprav je sam tvegal življenje za to. Naslednje vprašanje. če katera država članica podobna vaši, ko gre za nadzor in kontrolo tajnih služb ali vojske in policije, ko skuša zaščititi pravice državljanov. proti kršitam pravic, kakšen bi bil vaš predlog, kako bi lahko zagotovili, da to ne bo postalo žrtev običajnega boja pozicija opozicija, ampak bo resnično zaščitilo državljane pred zlorabami. In tretje zadnje vprašanje. primer protestnikov pred ameriško ambasado v Oslo. Na to sem postala pozorna. Če sem vas prav razumela, je to bil primer tega, ko se je to moral gledati tudi vaš odbor EOS. Če sem vas prav razumela, so protestniki demonstrirali pred veleposlaništvom Amerike v, v Oslu. in so potem tajne službe te ljudi zasledovali. Nekateri postopki so bili preprosto nezakoniti. Kako ste prišli do tega sklepa in kakšni so bili ti nezakoniti postopki in ali je prišlo do javnega ogorčenja zaradi tega, ko se te so vse to razkrilo. Prihajam iz nekdanje komunistične države, zato menimo, da se kaj takega na zahodu demokratične države, kot je vaša, ne more zgoditi. Vendar pa, očitno se lahko. Če se to že zgodi, me torej zanima, kakšne možnosti, alternative imamo. Tečne? Um, tak, um, ja, dos- Hvala lepa. Kar se tiče prvega vprašanja, zakaj ste presenečeni, zakaj smo presenečeni? in ali se ni javno mnenje uprlo nadzoru. Če javno mnenje meni, da je nekaj pomembno, potem se morajo to osebno vključiti in morajo nekaj narediti proti temu. Veliko krat, ko govorimo o takšnih zadevah. Lahko ugotovimo tudi, da imamo v Oslu na ulicah nadzor s televizijskim kamerem. 5000 jih imamo. To je bil zelo kontroverzen projekt na začetku. Vendar pa ljudje so potem prišli do zaključka, da je to potrebno. Da se je kriminal na ulicah uh, zmanjšal in da seveda nima kaj skriti in zato to vredno je razlaga za to, da pravzaprav potem ni prišlo do pritiska, da bi te kamere odstranili. Strinjam se z vprašanjem. Moralo bi biti nekontroverzno z političnega stališča. Zato pa imamo ne politični EOS odbor, ki poroča izvoljenim politikom v parlamentu, parlamentarnemu nadzornemu odboru in tam se potem odločamo soglasem. Nekaj toliko pozicije za stališče pozicije opozicije. Vsi smo izvoljeni predstavniki ljudstva. Naslednje vprašanje. Ameriški nadzor. Ameriški nadzor območja okrog veleposlaništva v Oslo. Ta primer še ni zaključen. Ne vem, kaj bo EOS odbor storil, kakšni bodo zaključki, tega ne poznamo. Zdi pa se, da je ameriško veleposlaništvo izvajalo nadzor na vseh ulicah okrog veleposlaništva, ne samo, ko je šlo za proteste proti veleposlaništvu, in uradni norveški organi niso bili obveščeni v tem nadzoru. Vendar pa to bomo sedaj razrešili. Pepičan sem. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Zipol. Ja, dank, ich... Hvala lepa. Poskušala bom zastaviti nekaj konkretnih vprašanj. Gospod Tečner, na začetku ste dejali, in opisovali, zakaj je leta 1996 prišlo do vzpostavitve nadzornega organa. In ste omenili primer raziskav norveške levice in vohunjene za levico na norveškem. Ali so bile to dejavnosti tajnih služb na lastno pobudo ali pa je kdo dal politično, politični mandat za to, morda kakšna vlada, je bil kakšen konkreten razlog, zakaj so to storili, ali pa so enostavno vohunili za levico na splošno in ali so vsa ta vprašanja imela vpliv na današnje delovanje služb ali obstaja konkreten opis delovanja kaj lahko te službe počnejo in kaj ne. In če tega nimamo, na kateri podlagi potem vi izvajate nadzor in ocenjujete in primerjate to, kar najdete, če takšnega splošnega opisa nalog ni. In nadalje, ali so se pritožbe od leta 96 povečale strani državljanov, ali se je narava vprašanj, ali so se področja vprašanj spremenila. In potem še končno vprašanje. Pred leti, mislim, da smo v parlamentu, v odboru, imeli razpravo o zaščiti podatkov in skrajnovanju podatkov. In kolega je omenil film, ki se ga je takrat verjetno veliko kolego že ogledalo. Minority Report. In v tej razpravi se spomnim na ta film, kajti občutek imam, da službe tudi danes počnejo to, kar se je dogajalo v filmu, namreč da zbirajo kar se da veliko podatkov, kar se da veliko državljanov, institucij, organizacij in potem na podlagi teh podatkov poskušajo razviti projekcijo, ali se bo v bližnji prihodnosti zgodil zločin če pravite, da to ne drži, da vedno delujete na podlagi konkretnih primerov, konkretne preiskave, bi me to pomirilo, vendar pa tega v tem trenutku ne prepoznamo v teh razmerah. Pa, me pa zanima, ali to igra kakšno vlogo v vaših dejavnostih v tem trenutku. Gospod Tečner. Um, Hvala lepa. Leta 1996 se je zgodilo sledeče takrat smo videli nadaljevanje postopkov hladne vojne. Ni šlo samo za pregon političnih subjektov na levici, šlo je za cel niz pravno-političnih dejavnosti na tem polu. Vendar pa takrat so mnogi menili, da če nekdo poskuša sedaj prisiliti Norveško, da zapusti NATO, da bi ti ljudje lahko imeli potem še druge cilje, ne samo političnih. Šlo je torej za logiko NATO ali proti NATO. In dejstvo je bilo, da so to bile ekstremno leve skupine, če to primerjamo s tradicionalno levico, laboristično stranko. In to je torej predstavljalo tveganje za varnost Norveške. Potem pa so pretiravali zaradi svojimi dejavnostmi in to je, so bili sklepi tako imenovanega poročila Lund. Naj pa izpostavim, da imamo postopke imamo postopke za nadzor državljanov. Če želite prisluškovati telefonom, če želite prisluškovati ljudem doma, potem potrebujete odločbo sodišča. Kaj počne naš odbor? Poskuša oceniti, ali je šla policija predaleč tajne varnostne službe morajo dobiti odločbo sodišča za prisluškovanje. Pritožbe. Kot sem že dejal, imamo približno 20 pritožb vsako leto. Nekatere od teh pritožb prihajajo strani tistih, ti imajo zdravstvene težave, naprimer, ni prav vsebine v njih. 10 do 15 je takih, te bi imenoval, pritožbe, ki jih podajo ljudje, ki imajo zdravstvene težave. Ko naprimer govorijo, da eh, nekateri govorijo, da menijo, da in prisluškujejo, gre za zelo podobno vsebino in podobno število. Če gledamo po letih. Prav tako celotno število pritož postaja na enake ravni. Strinjam se z vami. Lahko ste obsedeni zbiranjem podatkov in potem na koncu postane vse skupaj preveliko in se ga ne morete več obvladati. Hvala lepa. Gospod Engström. Eh, oh, ja, jag kan ställa, ställa frågan på svenska. Hvala lepa. Zastavil bom vprašanje o švedščini. Kot ste dejali, norveški organi ne bodo mogli preprečevati niso mogli preprečiti krutega zločina Brevika. Ali obstaja še kakšni drugi primeri? Dejali ste, da je eden od razlogov, zakaj prihaja do nadzora Norvežano, to, da odkrivate teroriste in da preprečite teroristična dejanja. Ali obstaja kakšen primer, ko vam pa je uspelo preprečiti teroristično dejanje? Gotovo. Na to lahko odgovorite kajti Norveška je pravna država, ne izjava, ne izvaja eh, izjemnih in nezakonitih pridržanj in tako dalje. Če se je to zgodilo, če je bil prepričan kakšen napad ali je potem ta primer šel, prišel pred sodišče in potem Švedska in Norveška se izmenjujeta veliko podatkov, tako civilno kot vojaško. Kot ste dejali, ima Švedska zakon o, o vojaški obveščevalni dejavnosti in lahko potem seveda prisiškujejo naržanom, kolikor hočejo, pa naj si gre za zakonit razlog ali ne. Spet vprašanje, ali je pomoč tega zakona vodila do kakšnih obsodb ali preprečevanja terorističnih dejanj? Det første, du siger, at er, altså, en, en af årsagerne til, at man ikke kunne... Hvala lepa. Najprej, to, kar ste dejali, eden od razlogov, zakaj nismo uspeli preprečiti zločina Brajvika, je bil ta, da... da je kupoval različna sredstva, ki jih lahko kupi vsakdo. Vendar pa seveda mislim, da bi morali postati, bili postati pozorni na količino teh sredstev, ki jih je kupil. Policija in obaščevalne službe niso bile dovolj pripravljene na to. glavne sestavine bombe so bile del registra v tajnih službah, vendar pa nekdo, kot je bil on, je lahko naročal eh, ta sredstva. In potem, ko govorimo o nadzoru, nihče na Norveškem ni bil sposoben preprečiti napada. Tudi posodovanje švedsko ne torej to ni bilo mogoče. Ne vem, ali ste po nameri odgovorili na drugo vprašanje, ali je prišlo do kakšnih napadov, ki ste jih preprečili. Ja. Mislim, da je. Bilo odgovorjeno tudi na to vprašanje. Ne, ni nam preprečilo. Ni nam uspelo preprečiti nobenega terorističnega napada. Hvala lepa za odgovor. In na koncu se še gospod Enčo, ki je že včel. Aha, ni ga več. Prav. Tako smo končali z razpravo za danes. Hvala lepa. To je bilo zelo zanimivo. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Tako, kolegice in kolege, sedaj pa prehajamo na drugi del našega zasedanja. Gre za predstavitev prvega delovnega dokumenta o dejavnosti nadzora ZDA, kar se tiče čezatlantskih dogovorov in sodelovanja. Soda Moraja za enega, enega od soavtorjev danes ni tukaj, tako da prosim drugega avtorja, poročevalca v senci, gospoda Vosa, da predstavi dokument. Gledam v smeri sekretarjata. Dokumenta še ni v dvorani? Ne. Šlo bo za ustno predsvetev. Gospod Morvaj, potokljeno vprašanje. I, I... Da. Zakaj gospoda Morajesa ni, kot so avtorja? Mislim, da je to nespremljivo, kaj se dogaja. Samo 4-5 nas je. Mislim, da ne moramo odgovoriti na to. Ne vem, kje točno je gospod Morajes. Sem pa prepričana, da ima dober razlog, da ga ni. Tako da pač, žal, ne moramo odgovoriti na to. Morate mu zastaviti osebno to vprašanje. Ne gre za osebno vprašanje, gre za zelo resno politično vprašanje. Gospa Morvaj, seveda ne vem, zakaj koga ni tukaj, za nikogar ne vem, zakaj jih ni. Žal mi je. Mr. Voss, you have the floor. Gospod Voss. So, vielen Dank. Tako, hvala lepa. Ta prvi delovni dokument se ukvarja z nadzorom tudi kar se tiče podatkov in možnih pravnih učinkov na obstoječe čezatlantske sporazume in sodelovanje. Pred počitnicami smo spostavili preiskovalni odbor, ki se ukvarja z vsemi razsežnostmi afere NSA in v okviru tega smo želeli zbrati tudi dognanja, ki jih lahko zberemo na podlagi trenutnih pravnih podlag pri čezatlantskih sporozumih. Se skupaj povzemamo v tem dokumentu. Šlo pa je za to, da bi nakazali pravni okvir sodelovanja med ZDA in EU, da bi to bolj osvetlili in da bi obravnavali EDP sporozum in sporozum o letarskih potnikih. Naj začnem. O e, varnosti podatkov. Tukaj smo sodelovali z ZDA na strani Evropske unije. Je to sprejela komisija in ta sporazum dovoljuje, da lahko potem prenašamo podatke tudi ZDA in potem direktiva Evropske unije še iz leta 1994 v tem trenutku pa nasplošno prepoveduje osebne podatke iz držav članic prenašati v tretje države, če tam ne obstaja zadostna raven zaščite podatkov. In kar se tiče tega sporozuma o varstvu podatkov, v tem sporozumu jamčimo določeno raven varnosti podatkov in potem posamezna podjetja lahko pristopijo k temu sporozumu, če se zavežejo, da bodo spoštovala glavna načela tega sporozuma. Na ta način bi naj seveda okrepili nadzor osebnih podatkov. Evropske unije tudi v tretjih državah, v tem primeru še prav posebno v ZDA. Sporozum o varstvu podatkov je od samega začetka nekaj, da časa smo bili zelo kritični. Pri predstavitvah smo veliko krat slišali, da gre za kritiko intenzitete podatkov, da se to sedaj še slabša, tako da bi morda morali oceniti. Na začetku smo imeli razumen pravni okvir za to, vendar pa sedaj se je, kar se tiče uporabe podatkov, vse skupaj spremenilo in je postalo vse skupaj bolj vprašljivo. Kar se tiče sporozuma samega, če pride do kršitve sporozuma, imamo tretji člen, kjer lahko potem razveljavimo ta sporozum, ena od strani, pogodbenih strani lahko to stori in kot odziv je Evropska komisija potem izvedla oceno poleti kot odziv na afero NSA in to je bilo potem predstavljeno prejšnji teden. To pozdravljam. To je potem sporočilo komisije in 13 priporočil za izboljšanje delovanja sporozuma o varnem ravnanju z osebnimi podatki v EU. Kljub temu pa sem prepričan, da je ta pristop komisije nekaj, kar ni zadostna rešitev. Kajti občutek imam in to smo dejali in slišali tudi v naših predstavitvah z več strani, da je dogovor o varnem ravnanju z osebnimi podatki iz EU nekaj, kar tega več ne zagotavlja. Po drugi strani pa moramo seveda paziti tudi na to, da prihaja do včasih tudi nezagonitega poseganja v osebne podatke strani NSA in da tudi podjetja, ki se ukvarjajo s podatki in ki zbirajo podatke, potem vedno bolj intenzivno te podatke tudi analizirajo in analizirajo tudi potem eh, obnašanje posameznikov dolgoročno, torej, bo potrebno bolje varovati osebne podatke naših državljanov. In zato sem mnenja, da moramo dogovore o NZD o varnem ravnanju z osebnimi podatki iz EU postaviti na nove temelje. Seveda bo to imelo tudi politične posledice, pa tudi ekonomske. Še prav posebno za trgovinskega partnerja ZDA kratkoročno pa mislim, da je to tudi poziv k temu, da se končno zavemo, kaj se dogaja. In tukaj bi tudi podjetje, ki zbira podatke, bila zelo prizadeta, če bi ta dogovor razveljavili. Ampak posebno mislim, da bi to vodilo do pravega rezultata, zato da bi lahko zagotovili ustrezano raven zaščite osebnih podatkov in bi potem dolgoročno to lahko bolj spoštovali, bolj resno vzeli in bi lahko poiskali nove rešitve pri novem sporozumu o varstvu podatkov. In to je tista priložnost, ki jo moramo izkoristiti, zato da bomo spet vzpostavili zaupanje med čezatlantskimi partnerji. Drugič, še en sporozum, s katerim se ukvarjam, TFTP. To ima velik pomen za odnose med ZDA in EU. Ta sporazum je dogovor o podatkih plačil in posredovanja plačilnih podatkov in to je pomemben instrument za to, da se borimo proti terorizmu ali proti kriminalu v velikem obsegu. In kot dodatek, kar se pravi, kaj tiče, to je tudi ta sporazum je tudi bil veliko pomoč. Evropski parlament je ta sporazum potrdil kot instrument, ki omogoči ravnovesje med eh, zagotavljanjem varnosti in spoštovanjem varnosti podatkov. Da smo to zagotovili, istočasno pa smo želeli seveda tudi spoštovati eh, zasebno sfero. In zato smo potem ta sporozum tudi potrdili. Mnenja smo bili, da je potrebno se ukvarjati tudi s plačilnim prometom teroristov, prav tako pa smo bili mnenja, da je zato potrebno izboljšati standard na področju varnosti podatkov. Kar se tiče kršitve dogovora, se po 21. členu lahko dogovor razveljavi. Tukaj opozarjam na predlog spremembe ELS 23. oktobra in zahtevo, ki je bila v tem, da naj komisija prišče očitke, ali je prišla do košitve tega sporozuma in šele po oceni komisije bi potem po 21. členu lahko sprejeli ukrepe v določeno smer. Komisarka Malmström je prejšnji teden poslancem v odboru Libe, spregovorila tudi izmenjavi ZDA e in poročala o tem, da komisija nima nikakršnih indicov za kršitev sporozuma strani ZDA. E Podobne informacije smo v okviru naše predstavitve Europola, pa tudi Swifta, dobili tudi tukaj, da torej ni indicov za kaj takega. Naj pa še enkrat izpostavim nekaj. Po 11. septembru smo videli, da so finančne transakcije bile pomembne in da je to bila določena strategija in da se tako lahko morda tudi zoprstavimo teroristom. Zato pravzaprav obžalujem dejstvo, da komisija potem ni sprejela naše zahteve, da bi podala zakonodajni predlog za pravni ali tehnični okvir za to, da bi zagotovili ustrežno raven zaščite podatkov v EU. Program TFTP v taki obliki, kot ga imamo, se mi zdi takšen, da pravzaprav mora zagotoviti ravnovesje med varnostjo in zaščito podatkov. In to je nekaj, kar želimo zagotoviti tem sporozumu, zato se mi ne zdi ustrezno, če bi razveljavili TFTP, kajti po eni strani gre za vprašanje varnosti za naše državljani, državljane, po drugi strani pa moramo pojasniti, kako bomo nasplošno v tem odnosu sklepali sporozume ZDA, če tega ne bomo oblikovali tako kot do sedaj. Prvič se je zgodilo, da smo ZDA sklenili sporozum, ko smo se vsi dogovorili in zato mislim, da sedaj ne smemo torej iti v drugo smer in kot povračilo te sporozume razveljaviti. Kajti menim, da je naprimer dogovor o varnem nadzoru z vsemi podatki iz EU nekaj, kar bo posegal v pravice državljanov, kot pa ta sporozum. In potem sporozum o letalskih potnikih v ZDA. Tukaj imamo potem podatke za vsak let, ki so shranjeni v rezervacijskem sistemu. Tukaj sporozum v primeru kršitve v 24. členu pravi, da lahko sporozum razveljavimo. V 26. členu imamo tudi možnost za razveljavitev sporozuma, vendar pa tukaj potem ne govorimo o zlorabi podatkov strani tajnih služb. Prejšnji teden smo dobili poročilo o ceni na to temo, pa tudi eh, poročilo ZDA o domovinski varnosti, Ministrstva za domovinsko varnost in iz, od 23 primerov PNR, 23 primerov PNR je bilo posredovanih ZDA, e potem pa smo imeli še posamične preverbe in vidik boj proti terorizmu in kar se mojega, moje grobe ocene glede tega tiče, sem zdi, da je bilo vse v skladu s tem sporozumom. Zato bi tudi v tem okviru rače enkrat povedal sledeče. trenutni EU PNR sporozum, ki je nekoliko zastav, mislim, da moramo pripraviti tak sporozum, zato da bi 28 različnih, da bi ne imeli 28 različnih PNR sistemov. Na kratko, za konec, kar se tiče varne obdelave podatkov v EU in ZDA. Tukaj imamo različne načine, tako v ZDA kot EU. V EU e delujemo na horizontalni ravni in je to splošna pravica. Varstvo podatkov ZDA pa je bolj povezan, varstvo podatkov ZDA pa je bolj povezano z drugimi vidiki. Zato poskušamo sedaj te standarde dvigniti, zagotoviti boljše varnostne standarde in zagotoviti, da bodo ti v ZDA pomembnejši. Škandal sam ima učinke na zasebno sfero državljanov Evropske unije, nasplošno pa obremenjuje čezatlantske odnose in sedaj se govori o tem, da bi naj izpogajali nove pravne okvire, kot je naprimer glede dogovora o ZDA med EU in ZDA varnem ravnanju z vsemi podatki z EU. To je možno kot posledica in učinek te afere, vendar pa mislim, da če bi razveljavili ta sporozum, bi gotovo pridobili na verodostojnosti in bi potem lahko spet spostavili boljše odnose. In potem za konec, tako imenovani okvirni sporozum, bi morali kar se da hitro tudi skleniti, Filip Albrecht se je s to temo že ukvarjal in se še bo ukvarjal. To je pomemben prispevek, kako bi lahko izmenjavo podatkov na področju policije in pravosodja zagotovili, istočasno pa bi dvignili raven zaščite podatkov. In kako bi potem državljanom Evropske unije še prav posebno dali možnost, da bi v ZDA se lahko pravno zoprstavili zlorabi teh podatkov. Hvala lepa. Okay. Hvala. Trije kolegi so se glasili, Sipel, Forkman in Engström. Še kdo? Ne? V redu. Pa še sama sebe bom dodala na seznam teh govorcev kot poročevalko Sinci za Adem, gospa Sipel. Ja, vielen Dank. Ich möchte auch in der Reihenfolge vorgehen, wie. Da, naj grem po vrsti, tako kot je gospod Foss to predstavim najprej kratko vprašanje, kar se tiče sporozuma o varnosti podatkov. Govorili smo o tem, da bi naj to na novo izpogajali. Morda bi morali še enkrat jasno povedati, zakaj bi se naj na novo izpogajali to, zakaj bi se naj na novo pogajali o tem, da smo končno to sprejeli, če bomo potem sprejeli celoten svežen zakaj bi potem, za katere primere potrebovali nova pogajanja. O tem je potrebno razmisliti, preden pomislimo na pravne posledice. Pravne posledice iz afere NSA mislim, da so neročljive od političnih. Nekoliko me moti, ko tukaj slišim, da je razveditev TFTP sporozuma nekaj, kar ne sme biti odziv, reakcija na afero NSA. Kolikor se spomnim, smo imeli sklep Evropskega parlamenta pozvati k temu, da bi razveljavili ta sporozum. Sedaj, če očitamo parlamentu, da gre za poročene okrepe, se mi zdi nekoliko preveč, še prav posebno, ko imamo razpravo o vrednotah tega sporozuma. In kot parlament se sedaj ne smemo postaviti v čudno luč in moramo sklepe, ki smo jih sprejeli tudi resno imati. Da sledimo potem eh, denarju, da je zamisel, da sledimo denarju dobra, to ni sporno. Upozavi s tem pa bi rada upozorila še na nekaj. Od tega sporozuma še vedno obstaja vprašanje glede preventive kazenskih dejanj in tukaj ostajajo pomisleki glede drugih vidikov TFTP. Zdaj pa o tem ne bom govorila. Še en vidik. Čudno se mi zdi, da komisija ni podala izčrpnega poročila zato, da bi ugotovila, ali je prišlo do zbiranja podatkov SWIFT izven tega sporazuma. Podjetje pravi, da ni prišlo do zlorab, da ni prišlo do napadov, do strežnikov, vendar pa to še nič ne pomeni. Podatki se potem posredujejo tudi drugim, tako da bi lahko prišlo do napada tudi kje druge. Europol bi že moral poskrbiti za to, da se to resnično pojasni, ne smemo kar tako zamahniti z roko in reči vse je lepo in prav. Na podlagi teh izjav bi pa že morali storiti kaj več. Kar se tiče PNR, gospod Fos je dejal, da se želimo izogniti 28 različnim sistemom. Prvič, ne zdi se mi, da bi države članice bile dejavne pri vzpostavitvi takega sistema, če pa to počnejo, pa se sprašujem, odkot dobijo denar za to. Ravno prejšnji teden smo slišali strani komisarke Malmström, da ne razmišljamo o tem v Evropi, ker je to predrago. Če ne moramo zagotoviti tega, k čemu je komisija izredno pozvala, potem se sprašujem, kako bomo pa potem financirali tak vseevropski PNR sistem, ki sploh ne prinaša nobeni koristi. In potem torej, vprašanje koristnostnih podatkov za boj proti terorizmu je vprašljivo. Ne smemo verjeti vsem poročilom v medijih, kar se tiče možnosti uporabe teh podatkov. O tem veliko slišimo v medijih, vendar pa seveda tukaj moramo vse natančno preveriti, ali ne bi morda prvič lahko resnično ugotovili nespoštovanje sporozuma in potem drugič, ali bi postavili celoten sporozum pod vprašaj. Mislim, da smo sedaj v fazi, ko se z objema vprašanjama intenzivno ukvarjamo. Hvala lepa. Köszönöm szépen. Ha jól értem a helyzetet, akkor. Hvala lepa če sem prav razumela. Sedaj govorimo o osnutku poročila, odporu Libe. No, poročevalca pa ni tukaj. Sedaj je poročevalc v senci podal to predstavitev. Naslov tega dokumenta je nadzor ZDA v povezavi s podatki EU in pa morebitne pravne eh, posledice za trenutne čezatlantske sporazume in sodelovanje. Poročevalec v senci, ker poročevalca ni tukaj, meni tole. Glede informiranja Evropske komisije, ni bilo nobenih dokazov glede kakršnih koli prekrško ali pa kaznjivih dejanj strani ZDA v povezavi z osebnimi podatki v Evropski uniji. Skratka, v zadnjih šestih eh, ali pa dveh, treh mesecih, potem, ko je ta odbor začel delovati na tem področju, ni bilo potrjeno, kar je povedal Snowden ter pa nekatere civilno-družbene organizacije in pa druge. Ali sem prav razumela? potem naprej. Kakšen postopek je potekal v tem času? Ali je komisija poprašala Snowdena po teh zadevah, um, zakaj tega nismo mogli storiti mi, čeprav sama sem pravzaprav to zahtevala, da bi to lahko storili? Ne vem, mene torej zanima. Treba ugotoviti, kaj so ugotovljena dejstva, kaj je bilo potrjeno, kaj ne in kakšne bodo pravne posledice vsega tega. Kajti nekatera pravna dejstva je Evropska komisija že ugotovila in zanima me, kakšni so njihove predloge. Če prav razumem, ni bilo praktično izrečenega nič, vsa nič konkretnega. Ne vem, če bo to kaj negativno vplivalo na čezatlantske sporozume. Ampak meni se zdi, da to sicer preučujemo, samo 15 je tukaj in na koncu mislim, da ne bo kakšnih hudih posledic. Saj ne rečemo kar tako, da so ZDA vohunere za Evropsko unijo. Stvar je v tem, da en odstotek zahodnega sveta vohuni za 99 odstotki zahodnega sveta. Tu ne gre samo za vprašanje EU in pa ZDA, gre za en odstotek proti 99 odstotkom sveta zahodnega sveta. To počnejo praktično vse zahodne države, tudi moja država gotovo. Nihče se ne upira, zato ker se vsem zdi to, vsem zdi to čisto normalno. No, ampak samo poročevalce v senci lahko vprašam, ali imam prav ali ne. To me zanima. Kaj je storil ta odbor in kakšna bo vsebina tega poročila? Before I give the floor to Mr. Engstrom gospod Engstrom, bom dala vam besedo, ampak gledajte, tukaj v tem odboru velja to, da poročevalec in pa poročevalec v senci skupaj pripravijo poročilo. Tako je ponavadi. Gospod Vos je tukaj poročevalec v senci v tem odboru v imenu EPP, prav tako pa je tudi um, so avtor tega dokumenta, torej vsi skupaj pišejo ta dokument, to končno poročilo to torej ni bil um, kar nek uvod nekega poročalca sence, ampak je on tudi soavtor celotnega dokumenta, gospod Engström. Eh, thank you. Um... Hvala. No, nažalost nisem prebral tega delovnega dokumenta, ker ni bil na voljo. No, se ga niste mogli, ker pač ni na voljo. Bo na voljo, kmalo, pred sestankom v četrtek. Ja, seveda, v redu. Gotovo je NSA to že prebrala. No, ampak očitno sicer se nekaj gotovi, ampak jaz ne dobim nobene kopije teh dokumentov, tako pač NSA očitno deluje. Takšne so stvari. Ko pa bo dokument na voljo in upam, da bo to čim prej in da bo ta dokument bolj kritičen kot pa predlog komisije, gledajte, moram reči, da sveda vem, da bi bila komisarka Malstroma v ZDA in rekli so v redu, ne bomo nečesa prekinjali. Potem um, je komisarka rekla, američani so rekli, da ne kršijo zakonodaje in to je to. To je čisto v redu. Mislim, da je komisija tukaj nekoliko naivna. Mislim, da si lahko predstavljamo, da kakšne nacionalne varnostne agencije um, lažejo tujim organom, če jih ti poprašajo po njihovih dejavnostih. Zato to delo komisije name ni naredilo kakšnega velikega vtisa. Bi se brat navezal na pomembno točko iz vprašanja. Kongresnik je bil pred tednom tukaj in govoril o tem, kako učinkovito je bilo to množično nadzorovanje NSA in če sem ga prav razumel. Um, praktično nobena zadeva iz teh množičnih nadzorov ni dejansko konkretno zastavljeno nobenega terorističnega napada. Potem smo slišali od komisije, da se je enkrat zgodilo, da je ta množični nadzor vodil do kazenskega pregona oziroma do obsodbe na sodišču. Ampak to ni bilo povezano s terorističnimi dejanji, to je bilo povezano s finančnimi interesi, šlo je za gospodarski kriminal. Skratka, to je širša slika in ta TFTP očitno ni prispeval kakšnim eh, obsodbam. Nič na norveškem, nič na švedskem. Kongresnik je povedal tudi to, da se ni nič zgodilo v ZDA. Enako velja tudi za PNR podatke in tako dalje. Skratka, ti programe očitno ne povečujejo naše varnosti. In glede na to, mislim, da bi bilo dobro, da to zamrznemo to mislim, da ne bi povzročilo kakšnega velikega tveganja za vse nas. Meni se zdi to predvsej očitno. Hvala. Okay, then, uh, Hvala. Sama sem tudi poročevalka v senci in naj še nekaj dodam glede tega varnega ravnanja z vsemi podatki v EU. Ne bom dodala veliko, se strinjam z gospodom Sipel, s poročevalcem v senci in tako dalje. Potem glede PNR ko je prečaka, sem bila proti eh, temu sporazumu in si vmes nisem premislila ravno obratno. Mislim, da moramo tudi to zamrzniti oziroma prekiniti. Pogledati si moramo tudi druge PNR sporazume. Pravzaprav mislim, da to poročilo sploh ni povezano z EU PNR podatki. Res mi ni všeč to, da sploh potrebujemo usklevanje med 28 različnimi nacionalnimi sistemi, kajti teh sploh še ni v praksi. V nekaterih državah jih že imamo, na nizozemskem se je to zgodilo brez pravne podlage in vzpostavitev takšnega pravnega sistema je bilo financirano um, strani Evropske komisije in to se mi zdi zelo cinično. No, mislim, da to tukaj ni pravo mesto, da obravnavamo um, EUPNR. Glede TFTP, gospod Vos, mislim, da tukaj ne pozivamo k um, zamrznitvi prekinitvi izmaščevanja. Ne, ravno obratno, zato ker se nam zdi, da se oni niso držali besede, kajti američani so prekršili ta sporazum. In eh, Evropska komisija očitno noče ali pa ne zmore ustrezno preiskati vsega tega oziroma ne zna pripraviti kakšnih argumentov za priknitev sodelovanja. Potem kot četrto. Zakaj ste se osredotočili na te tri sporazume, ne pa na druge. Zakaj se niste osredotočili na druge sporazume ZDA zunaj področja um, pravosodja in organov pregona, naprimer dvostranski sporazumi med ZDA ter pa nekaterimi državami članicami uh, pri FATKI, torej um, davčno področje, tudi tam se zbira ogromno podatkov. Prav tako ne vem, zakaj niste vključili sporozumov z drugimi državami. Uh, ki so tudi vključene v to množično nadzorovanje. Rusija je že tak primer. Imamo sporozum med Evropolo in pa Rusijo, če se ne motim. In če sem prav seznanjena, sicer še ne velja v praksi, ampak um, se bo to zgodilo enkrat k malu. Prav tako so tukaj še drugi sporozumi z drugimi državami, ne samo ZDA in vse to bi lahko pručili. Potem pa še dvoje za konec. Ali bi lahko speljali kakšne zaključke za prihodnost, ali bi se lahko naučili za prihodnost. Kot prvo, mislim, da se moramo pogledati vlogo Evropskega parlamenta pri sklepanju mednarodnih sporazumov. Mislim, da se lahko marsika naučimo iz sporazuma TFTP in sicer, ko smo se podpisali pod tak sporazum, je to konec za nas. In kot poslanka, gledajte, sama ne podpisujem nekih um, bjankomenic. Če nekaj podpišemo, potem to ni konec našega sodelovanja. Mi ne bomo kar žigosali povprek. In o tem moramo govoriti v prihodnosti. Kakšna je naša vloga? Nam so dali poblastila po lisbonski pogodbi in sedaj lahko kot poslanci potrdimo takšne mednarodne sporazume. Ampak ko se to zgodi, ko to podpišemo, potrdimo, je to konec za nas. Ničesar ne moramo več storiti. Ne vem, sama ne morem kar podpisovati prihodnih mednarodnih sporozumov, kakršnega koli značaja. In to mora biti tudi pojasneno. Potem pri EU, ZDA, PNR sporozumu smo prosili, pozvali komisijo, da se javno zaveže k temu, da bodo pripravili predlog za zvrznitev oziroma prekinitev takšnih mednarodnih sporozumov, če Evropski parlament pozove komisijo, da se to stori. Sedaj smo to storili, smo pozvali k temu in na koncu vidimo, da komisija niti slučajno ni zainteresirana za to, da nas posluša. Kajti mi smo tukaj samo izvoljeni predstavniki, 500 milijonov državljanov, nič več. Kdo pa smo mi, da bi sploh prosili za takšno zamrznitev? Torej, to moramo pojasniti. Pa še nekaj za konec. Glejte, če bomo sedaj dovolili takšno množično zbiranje osebnih podatkov, oziroma če bomo podpisovali takšne sporazume glede takšnega množičnega nadzora, kakorkoli že, potem je na plat, druga plat medalje transparentnost, kajti bistvo um, demokracije um, niso samo volitve, ampak to, da imamo nadzor oblasti, vseh v oblasti. Če bomo sedaj dali ta pooblastila, po organov oblasti, potem moramo dati možnost tudi državljanom, da se zaščitijo pred zlorabami, pred uh, samovoljno uporabo pooblastili in tako dalje. Tukaj naša zakonodaja ni zadosti dobra. Imamo um, uredbo o preglednosti, zakonodajo o preglednosti, ampak v praksi je to čisto nekoristno. Kajti stvar je v tem, da ko se nekaj zgodi, ko nekaj vpliva na mednarodne odnose z našimi prijatelji na drugi strani Atlantika, se zgodi, da se ti sporazumi vedno, ti podatki vedno označijo za ta nezaupne. Torej, američani vedno rečejo, takšna in takšna bo raven preglednost Evropske unije. In to je to. In to je nespremljivo. Seveda ne moremo kriviti američanov za to. Sami sebe lahko krivimo, kajti mi smo to sprejeli, vsakeč znova to sprememo ta klauzula o izjemah, o odstopanju v uredbi o prekletosti, očitno pomeni to, da je ta zakonodaja nična in neveljavna. To si moramo pogledati, kajti sedaj imam pred seboj tudi revizijo te uredbe o preglednosti. Nekatere skupine v parlamentu pravijo takole. Ja, Sedaj so pogovori zastali, že dolgo časa so na tej mrtvi točki in to moramo sedaj zaključiti pred koncem mandata. Zato je najbolje, da kar popustimo svetu, da zmanjšamo te standarde pri preglednosti, najbolje, da kar končamo se vsem skupaj in gremo naprej. In meni se zdi, da je to zelo nevarna pot. To moramo proučiti tudi v okviru vašega besedila in to rešiti. Če ni drugih žgočih vprašanj, pa dajem besedo še enkrat eh, soporočevalcu oziroma poročevalcu Senci. Vielen Dank. Ich möchte um, noch mal darauf hinweisen, dass es hier darum <laughs> ging, die. Hvala. Ja, seveda. Gre za pravne posledice že obstoječih čezatlantskih sporozumov. To pomeni, da se sredotočamo na kar ozek razpon vsega tega. Nekatere pripombe so se bolj nanašale na splošne zaključke glede celotnega postopka. To sploh ni ože področje uporabe pri tem poročilu. To so bile sedaj bolj politične pripombe kolego. In kot drugo, še bomo govorili o Europolu, Rusiji in pa drugih dvostranskih sporozumih, potem seveda lahko o tem govorimo, ampak. Čez dve leti bomo gotovo dobili rezultate našega odbora za preiskave. Imamo 28 držav članic, imamo ogromno dvostranskih sporozumov med temi in pa tretjimi državami in to je ogromno število na koncu. Europol, Rusija. Glede, to sploh ni dvostranski sporazum, pravi predsedujoča. Ja, ni, ampak dejali ste, da bi morali proučiti tudi druge mednarode sporazume, kaj ne? Če bi storili to, bi to preseglo področje porabe pri tem poročilu. Tukaj imamo različne stvari, NSA, prizmo, Rusijo in ne vem kaj še vse. To ni bila naloga tega poročila, to je predvsej širše področje. Potem še enkrat Safe Harbor, varno ravnanje z osebnimi podatki Evropske unije. Tukaj seveda si lahko pogledamo bolj splošno sliko, ampak na en ali pa drugačen način bodo ti podatki zapuščali Evropo. Kako bomo to storili? Ali bomo to mestili v uredbo? kjer bomo zapisali to, kako se bodo posredovali podatki v druge države, kako se to zgodi, da imamo ustrezne standarde varstva podatkov ali kako. Če bomo sedaj zamrznili Safe Harbor, potem moramo poiskati drugo podlago za ustrezno varstvo podatkov in pa standarde s tem v zvezi, če se ti podatki posredujo kam drugam. Ne vem, to se lahko potem imenuje Safe Harbor ali pa kakorkoli že, to sploh ni bistveno, kako se to imenuje, ampak potrebujemo pa skupne dogovorene standarde glede varstva podatkov. Zato pa tudi potrebujemo pravno podlago. Glede TFTP. Glede, naj tukaj podam bolj splošen komentar kot prvo. Tukaj imamo dva ukrepa, ki se prekrivata v določeni meri, vsaj v očeh državljanov. Kot prvo iz neke mreže, iz portala se vzame podatke, tudi nezakonito. To je eno. Prav tako pa se organi oblasti tudi povežejo z nekaterimi podjetji, ki so specializirana za zbiranje podatkov in potem od njih dobijo podatke. Če to pogledamo pravno, potem je treba poiskati ustrezno rešitev. Tudi politično rešitev potrebujemo, ampak pravno gledano moramo zagotoviti ustrezne pravne standarde, ki jih podpremo. Če si pogledamo boj proti terorizmu ali pa boj proti kriminalu in če si pogledamo podatke v tem kontekstu, potem si treba zastaviti par vprašanj. Naprimer, kako bomo izmenjavali podatke z združenimi državami, imamo um, sporozum o bančnih podatkih, potem SWIFT in pa DVTP. Če smo prepričani, da je pomembno, da se borimo proti organiziranemu kriminalu in pa da zmanjšamo finančne tokove v podporo terorizmu, potem nam mora biti to omogočeno. Trenutno je stvar o tem, da to počnejo američani in zato tudi imamo sporazum z američani. Trenutno imamo samo nekaj sumničen iz tega poročila Snowden, ampak to je tudi vse. Tam je govor o tem, kako se lahko pridobi podatke iz več različnih širših virov podatkov. To so samo sumničenja, nimo kakšnih eh, dokazov. Ruska komisija, Europol, ameriška vlada, vsi pravijo, da se to sploh ni zgodilo. Dejansko ni zgodilo. Ne vem, lahko verjamemo, ali se je to zgodilo ali ne, to je odvisno od nas, ampak kakorkoli že, nimamo nobenih pripričljivih dokazov, ki bi upravičili to, da lahko kar sedaj zamrznemo ta sporozum TFTP. Sicer imamo tukaj lahko tudi um, sklep Evropskega parlamenta, ampak če bomo sedaj spreminjali te sporozume s uh, američani, kakšna bo podlaga za to, lahko rečemo, da smo dosegli ravnoteže med izmenjavo podatkov in pa varstvom podatkov. Če smo dosegli to ravnoteže, ne vem, smo na neki pozitivni točki ali bomo sedaj kar pozabili na to. Če bomo sedaj kar pozabili na to, potem ne vem, kakšna bo nova podlaga za novo ravnoteže med varstvom podatkov ter pa izmenjavo podatkov. Smo se že dogovorili za določene standarde? Ja. Ti standardi so precej daljnosežni ne vem, kakšna pa bo alternativna pot, nekateri tukaj želite kaj zamrzniti, tfete pa, ampak kakšna bo pa druga pot, to me zanima. Ne vem, če sploh obstaja kakšna druga možna alternativa, če sploh želimo seveda nadzorovati finančne tokove, ki se lahko uporabljajo za podporo terorizmu. Gospa Morvaj, mislim, da ste govorili zelo, zelo nasplošno. Govorili ste o sklepih, zaključkih v tem dokumentu. ampak stare tedne jih sploh še nimamo, nismo še napisali. Trenutno samo intenzivno proučujemo te različne sporazume, ki smo jih sklenili. Vi ste govorili o nečem drugem, o končni fazi našega poročila ste govorili. Kaj ti sedaj v tej fazi mislim, da ni pametno, da govorimo o tem, kaj se je zgodilo, ali so bili ti sporozumi kršeni ali ne. Potem, kar se tiče SWIFT-a ali pa TFTP-ja, tukaj nimamo nobenih dejstev na mizi, nimamo pripričljivih dokazov, da bi lahko rekli, ja, ta pa ta je pa dejansko zbral ti podatke iz SWIFT-a in jih preusmeril neka drugam. Lahko imamo sumničena, nimamo pa nobenih dokazov, vsaj ne sedaj. Pa še gospod Engstrom, gospod Engstrom pravzaprav. Nimamo tega dokumenta v pisni obliki. Tukaj ga sicer imam, ampak um, ni pa še dostopen. Glede, ravno kar smo ga pripravili, ravno pred sestankom, se pravčujem, zato še nismo zmogli tega natiskati in distribuirati. 5. december je bil končni rok in um, to je bilo vse, kar smo lahko storili, nismo bili hitrejši, ampak upam pa, da je bila vsa moja predstavitev bolj jasna. No. Sedaj bi pa še enkrat rad podaril to, da smo tukaj pred pravnimi učinki teh čezatlantskih sporazumov oziroma tudi zamrznitve teh. To je eno. Potem pa so tukaj politične posledice in pa kakšna bi lahko bila vloga Evropskega parlamenta ali pa kako je s preglednostjo pri tem. Vse to pa je potem nekaj, kar bi lahko dali v zaključke. Ampak to še ni faza za to. Hvala. Um, that basically brings us to the end of this meeting, uh, 15 minutes. V redu, pa smo že pri koncu zastanka, 15 minut uh, pred uh, urnikom, res dobro. Sedaj, gledajte, naslednja predstavitev, glede tih preiskav bo ta četrtek, 5. decembra, ob 3. pa do 6.30. Hvala lepa in svidno četrtek.